Če gre za postopkovno vprašanje, zato ste že imeli možnost. Mislim, da smo že pojasnili zadevo s cash-dijami in tako dalje. Zakaj gre? Torej, Prav imate, to je v vaši pristojnosti. Kakšna bo vaša politika glede modrega kartona? Boste dali možnost enemu, drugemu, koliko poslancev bo dobilo besedo v sklopu kežeja? Mislim, da je prav, da je dobil možnost za to vprašamo. Zelo smo razočarani nad eh, načinom dela. Seveda razumem vaše vprašanje. Eh, vaše vprašanje končnega seznama še nisem videla. Ob koncu razprave bom videla, koliko časa imamo in se odločila, koliko poslancem dala možnost za govor. To vam bom še sporočila. Izvolite, gospa ministrica, beseda vam. Gospa predsedojoča, najlepša hvala. Gospe in gospodje, najprej bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu za današnjo razpravo o vzhodnem partnerstvu tik pred vrhom v Rigi. Tam se bodo srečali predsedniki vlad in držav Evropske unije in držav vzhodnega partnerstva 21. in 22. maja v Rigi. Pred šestimi leti v Pragi smo se dogovorili, da bomo okrepili sodelovanje in odnose med Evropsko unijo in vzhodnimi državami v našem sosedstvu in da bomo spostavili večstranski okvir za sodelovanje in za dialog. Od takrat smo dosegli zelo velik napredek v našem partnerstvu. Bolje razumemo raznolike interese, potrebe in ambicije naših partnerskih držav znotraj vzhodnega partnerstva. V Rigi bomo še poudarili napredek, ki smo ga dosegli po Vilni in začrtali pozitivno agendo za prihodnost. Od zadnjega vrha vzhodnega partnerstva v Vilni smo podpisali pridržitveni sporazum in poglobljeno okvir za prosto trgovinski sporazum in okrepili sodelovanje z Gruzijo, z Moldovo in z Ukrajino pridržiteljni sporazum, vključno z prostotrgovinski sporazum z Ukrajino in Moldovo, se že izvajajo. Začetni kazalniki so zelo pozitivni. Trgovina se je že povečala med Evropsko unijo in med njenimi partnericami, kar zadeva Ukrajino. Na zadnjem vrhu Evropska unija Ukrajina je podarila, da bomo začeli z izvajanjem prostotrgovinskega sporozuma in preživljenja sporozuma z Ukrajino leta 2016. Komisarka Cecilija Malmström vodi tristranske pogovore z Ukrajino in z ruskimi sogovorniki, zato da bomo zagotovili začetek izvajanja 1. januarja v najboljšem možnem okolju. Vrh v Rigi bo priložnost, zato, da pregledamo prve faze pridružitvenega sporozuma in prostotrgovinski sporozum. Istočasno bomo pokazali, kako zelo so ob, smo obvezani poglobljenemu sodelovanju. Na vrhu bomo povdarili, kako zelo pomembne so reforme, s katerimi bomo ukrepili vladavino prava in konkurenčne trge kot tudi gospodarstvo, zato da bomo zagotovili čim boljšo prihodnost za Evropo, za Evropo in za naše partnerice. Podarili bomo obvez Evropske unije, da podpremo trud za okrepljeno sodelovanje, gradnjo inštitucij, mobilnost in stike med državljani, kot tudi priložnosti za trgovino. Zato bi rada poudarila, da imamo poleg vrha v regiji še tri velike dogodke. Konferenca o medijih, o vloge medijev v vzhodnem partnerstvu, konferenca civilne družbe in pa poslovni forum. Ti dogodki povdarjajo, kako zelo pomembna je vloga civilne družbe in poslovnih stikov, ki predstavljajo del vzhodnega partnerstva in njene politike. Poštovane poslanke in poslanci, naj povdarim evropske vrednote v odnosih z šestimi partnericami. Pripravljeni smo na še več prilagojenih sporazumov s partnericami. S pridružim sporazumom smo odprli vrata za nadaljnje delo in za okrepljeno sodelovanje. Dosegli smo sporazum za Armenijo in upamo, da bomo lahko podpisali nove pogodbe z Armenijo. Pripravljamo mandat za pogajanja. Pričakujemo tudi predloge Azerbajdžana glede prihodnih odnosov z Evropsko unijo. Ko bomo prejeli te predloge, jih bomo natančno preučili in preučili odnose, ki jih potrebujete obe strani in tudi pričakujete. Preučujemo tudi možnosti za večje sodelovanje z Belorusijo. Prepričani smo, da bo gradnja dvostranskih odnosov najboljši način za to, da zagotovimo, da ima vseh šest partneric svoje mesto v tem shodnem partnerstvu in zato pa potrebujemo trden okvir. Dosegli smo napreg na področju mobilnosti od aprila lani. Moldova že uživa prostovizni režim z šengenskim prostorom. Pol milijona ljudi je že izkoristilo ta prostovizni režim. Gruzija in Ukrajina sta opravili velik napredek pri doseganju referenčnih meril v viznem režimu. V zadnjem poročilu o napredku komisije bomo omogočili tem državam, da opravijo akcijske načrte in da sežejo druge referen druga referenčna merila. Komisija bo storila vse, da jih podpre, istočasno pa bomo poročali o napredku do konca leta 2015. Zaključitev pogajanj z Belorusijo o olajšnem viznem režimu in o prenosprejemanju bo temelj naših pogovorov junija. Spoštovane poslanke in poslanci, naj poudarim, da bo vrh v Rigi potekal v novem geopolitičnem okviru, kjer se meje spreminjajo na silo. Partnerice in države članice so bile podvržene velikemu pritisku. Naj še enkrat povdarim, da se ne strinjamo s tem, da se uporablja pritisk ali silevanje. Naj jasno povem, da dvostranski odnosi ali pa vzhodno partnerstvo med Evropsko unijo in vzhodnimi partnericami bi pomenilo kadarkoli napad na koga. Naj še jasno povdarim, da se bo Evropska unija zauzemala za naše partnerice, da lahko sprejemajo suverene odločitve o zunanji ali trgovinski politiki. Vrh predstavlja odlično priložnost, da poudarimo naše obveze po tesnejšem sodelovanju in da predstavimo naš vidik na prihodnost evropske sosedske politike. Zagotoviti želimo, da pri oblikovanju naših prihodnih politik prisluhnemo našim partnericam in da upoštevamo njihova stališče. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, naj še enkrat povdarim, da našim vzhodnim partnerjem ponujamo resnično partnerstvo. Ne usiljujemo odločitev našim partnerjem. Razlikujemo naše dvostranske odnose, ki jih moramo okrepiti, s tem, da upoštevamo potrebe in pa želje naših partnerjev. Nujno je, tudi, da naše partnerice izvedejo potrebne reforme. Nobena vlada ne bo uspela pri tako velikopoteznih nalogah brez podpore državljanov. Uspešna transformacija je samo možna, če bo to rezultat skupnega truda celotne družbe. Zato, da lahko voljivci vplivajo na nacionalne odločitve, je nujno reformirati voljivna okrožja. Poslanci, Evropski parlament, eh, poslovne skupnosti in civilne družbe lahko odigrajo pomembno vlogo v vzhodnem partnerstvu. Zato računamo na Evropski parlament, da nam pri tem pomaga, da pomagamo našim partnericam, da lahko dajo priložnost svojim državljanom, ki si jo ti želijo. Najlepša hvala za pozornost. Uh, hvala lepa, gospa ministrica. Uh, Eh, sedaj pa eh, odgovarjam gospodu Kelijo in drugim, ki jih to zanima. Eh, dovolila bom en catch the eye na politično skupino, modre kartone pa glede na potek razprave. Imam tudi privilegij, da tega ne dovolim, nikakor pa ne tistim, ki so medgovorci v okviru te razprave. In sedaj v imenu ELS-a prvi govorec, gospod Sarjuš Vojski. Dve minuti gospa podpredsednica Eh, prosim, če teh eh, dveh prvih stavkov ne štejete med eh, moj čas. Mislim, da je obžalovanja vredno, da je sedež komisije nezaseden in to pri tej temi, ki je tako izjemno, izjemno pomembna in, in ki naj bi pokazala na pomembnost Rige. Sedaj pa začenjam s svojim prispevkom. Gre za strategijo, strategijo, ki je pomembna. Eh, na tem področju in eh, vse to vpliva na gospodarstvo, na blagostanje in tudi zato, eh, ker je to nekaj, kar naši sosedje potrebujejo, ker bi se radi razvijali po evropskem modelu. In vzhodno partnerstvo je proces, nadaljevali bomo s potrebnimi prilagoditvami in okrepitvami. Prišlo je do poskusa, da se odloži partnerstvo, to je poskusila Rusija s tem, da je eh, zavrnila podpis eh, v Vilni. Vendar je bil podan jasen odgovor, potrebno eh, se je upreti temu pritisku. In potem pa, eh, potem pa naj Rusija eh, Vendar pa je Rusija ponovno poskusila zaustaviti vzhodno partnerstvo. Staro pravilo pravi, eh, da eh, ko, eh, ko ptica napade, se ne umaknite potrebno se je držati te poti. Če vas želi nekdo zaustaviti, imate dve izbiri. Ali da greste nazaj ali pa napredujete s podvojeno, z okrepljeno energijo. In ta druga eh, rešitev je tista, za katero se odločamo. Potrebujemo močne partnerje. Njihova to je zelo pomembno. Drugič, tudi zato, ker je to uprit našim vrednotam. Tretjič, če, če se ne bomo zauzemali za eh, demokracijo in svobodo v našem sosedstvu, bo do lete ožene tudi pri nas. Hvala lepa. Danke, Und, uh, ich habe jetzt eine Najlepša hvala, gospod Sajžvolski. Modri karton imamo gospe Frunsolike. Že na začetku sem dejala, da če je modri karton predstavljal nekoga, ki ni na seznamu govornikov, gospod Frunzolika, vi ste na tem seznamu, torej vam ne bom ugodila želi. Naslednji je na seznamu v imenu skupine SD, gospod Fleckenstein, dve minuti. Gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Vzhodno partnerstvo ima jasen cilj. Sosedam Evropske unije ponuja okvir za politično in gospodarsko sodelovanje, omogoča zelo intenzivne trgovinske odnose in izmenjavo med družbami. Vzhodno partnerstvo je ponudba, ki ponuja sodelovanje s sosednjim državam, ki ne morejo ali nočejo postati članice Evropske unije. Tako bomo začeli tudi s odličnim sodelovanjem z Armenijo in z Azerbajdžanom. In začeli bomo sodelovanjem ne, za, ne, ne glede na to, da so zavrnili pridružitveni sporozum in prostotrvinski sporozum. Uh, Zato moramo spodbuditi približevanje našim prednotam tudi na njihovi strani. Zelo dobro je, da je komisija začela s pregledovanjem sosedske politike. Glede na izzive varnostne in obramne politike v naši soseščini, zato je to še toliko bolj aktualno, naprimer v Ukrajini ni treba zaradi tega popolnoma spremeniti naše politike. Vrh v Rigi mora poslati jasen znak, da si Evropska unija želi tesnejšega in bolj učinkovitega sodelovanja z vzhodnimi partnericami. Potrebujemo več solidarnosti in več učinkovitosti na konkreten način z našimi partnericami. Treba se je konkretno usmeriti na konkretne predloge, na konkretne cilje, da okrepimo javne inštitucije, demokratične reforme, boljše regionalno sodelovanje in kot zadnje. Gruzijski predsednik je dejal v odboru, da je za zahodne in vzhodne države sodelovanje v vzhodnem partnerstvu zelo pomembno. To moramo ohraniti v mislih, ko bomo govorili o tem naslednji. Govornik ima besedo gospod Demes Manker v imenu skupine EKR. Dankjewel, um, ehm, collega's, ikzelf, ik ben er eerlijk. Hvala lepa. Dragi eh, kolegi, moram reči, da se počutim eh, nelagodno. Eh, govorimo o besedilu, ki se nanaša na vzhodno partnerstvo. To so države članice podprle. Bile so tudi velike izjave o solidarnosti, da je potrebno podpreti naše, naša načela. Vendar pa moram reči, da ne zaznam neke velike strategije v tem. In pa pritisk, ki ga je izvajala eh, Rusija na eh, Gruzijo, na Moldavijo. In vse to eh, nas postavlja pred nove geopolitične izzive. Potem gre tu tudi za premike ruskih čet na vzhodu. Rusija mora določiti pogoje eh, proste izmenjave, proste trgovine. Eh, bil sem v Kijevu in tu smo lahko otovili, kako eh, katastrofalne so posledice ruske agresije. In veliko družin je zaradi tega trpelo prišlo je naprimer do škode na hišah in, in to pomeni, da to izpr, izčrpava državo tudi na psihološki ravni in eh, preveč žrtev se zahteva od teh, eh, od teh eh, držav oziroma v teh ljudi. In ne, teh ljudi ne smemo zapustiti. In Riga mora poslati jasen signal veliko bolj, kot to lahko zaznamo v besedilu. Zato je potrebno zahtevati od držav, da so dosledne, da damo tem ljudem evropsko perspektivo in da tudi določimo jasno časovnico glede viz. Najlepša hvala v imenu skupine ALDE ima besedo gospod Petras Avštrvič za te minute. Predsedujoči, gospod minister. Vzhodno partnerstvo je primer Evropske unije eh, v eh, akciji. Ne glede na težave, celo odprte napade, je vzhodno partnerstvo nekaj, eh, zaradi česar smo lahko ponosni. E, zasluži si podporo, kaj ti to pomeni spodbudo za nadaljne demokratične spremembe. E, to tudi krepi vzhodne partnerje e, v, v, v, v tem vzhodnem predelu. In eh, te je pod Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino je potrebno postaviti na evropski zemljevid. Vemo, kakšno ceno plačujejo za evropsko izbiro. Zaradi vseh neslutenih pritiskov, vojaških, eh, ekonomskih, propagandnih, Dragi kolegi, začeli smo, eh, poslali smo odprto pismo šefom vlad eh, in eh, držav v zvezi z vrhom v Rigi. To je podpisalo veliko število članov, 89 članov tega parlamenta. In eh, potrebno je delovati v duhu solidarnosti z našimi pridruženimi partnerji. Prvič pozivamo, eh, da voditelji v Rigi, eh, da spoznajo, da imajo Gruzija, Ukrajina in Moldavija evropsko perspektivo, da je to pravi korak in da, to, da je to potrebno potrebno že danes in ne jutri. Pozivamo vrh v Rigi, da predvidi prosto vizumski eh, sistem oziroma režim in eh, da to predvidi, če je le možno, do konca eh, tega leta v smislu vizumske liberalizacije. Spoštovani kolegi, vzhodno partnerstvo je tisto, ki lahko prinese pozitivne rezultate. Najlepša hvala. Naslednji ima besedo v imenu skupine GUE Engel, gospod Šolc, za minuto in pol. Gospa predsedujoča, gospa ministrica, vrh v Rigi bo vrh nasproti. To dokazujejo tudi napovedi za različna stališča na tem vrhnu na tem vrhu. In prav imate, ko pravite, da ni prav, da je komisija odsotna. Imamo različna nasprotna stališča glede različnih vprašanj. O ukrepitev državnih inštitucij, to je prav. Vendar pa kaj bo storila Evropska unija, da oligarhi in korupcija ne bo strmoglavila oblasti? Kaj bomo storili za Ukrajino? kaj ti tri četrtine prebivalca, pra, prebivalstva v Ukrajini pravi, da sedanja vlada ni prava vlada in da ni nobenih reform, ki so jih obljubili na Majdanu. In še realno za Rigo je tudi, da ne bo človekovih pravic in temeljnih soboščin, če ne bomo upoštevali socialnih pravic in socialne pravičnosti. Brezposelnost je dosegla približno 20 odstotkov v Armeniji in v Gruziji, za mlade je brezposelnost še toliko večja in v Moldaviji je veliko brezposelnih žensk, kar pra, kaže na to, da potrebujemo dosti več kot samo razvijanje priložnosti na trgu. Zato pozivamo svet in komisijo, da na vrh v regiji gledajo dosti več kot na geopolitično situacijo. Potrebujemo več prizadevanja za pozitivni razvoj. Najlepša hvala v imenu skupine Zeleni, gospod Tamaš Meserič. Hvala, gospa predsedujoča, gospa ministrica, spoštovani kolegice in kolegi. Če je ena politika med našimi zunanimi politikami, ki resnično potrebuje posodobitev, je sosedska politika zlasti tista, ki se nanaša na vzhodno eh, partnerstvo. In, eh, to je zelo eh, pomembno. Zato je naša skupina pozdravila eh, delovanje komisarja Hana in eh, tudi do sklepov, do katerih je do sedaj eh, prišlo. Diferencijacija, o kateri je govora v tem pregledu, je verjetno neizbežna v vzhodnem partnerstvu. Ne smemo pa pozabiti, da tri izmed držav partnerstva podpisalo z nami pridružitveni sporozum in med temi Eh, eh, so tiste, ki se prilagajajo in prevzemajo eh, pravila evropskega gospodarstva. Te jim je treba pomagati, da lahko nadomestijo socialno ceno te, teh prilagoditev. In ta načela, celovita načela pa, pa lahko, se lahko obnesajo le, če izvajajo dajmo politiko uh, manj za manj in da predvidimo tudi na drugi strani uh, izvajanje načela več za več. Eh, te politike pa zahtevajo tudi ustrezno finančno podporo, dva, dve milijardi na leto uh, za uh, Eh, za te partnerje eh, ni, ne odsevajo ambiciozne politike, eh, niti ne avtentične zavezanosti. In to je potrebno upoštevati v naslednjem umestnem pregledu. Potrebujemo to zavezanost vzhodnim partnerjem. Najlepša hvala. V imenu skupine FDD ima besedo gospod Massimo Castaldo za minuto. Grazie, predsednik. Hvala lepa predsedujoča. Bližamo se temu velikemu dogodku konferenci o vzhodnem sosedstvu in ob tem želim povdariti, da je precej žalostno, da je sedež komisije prazen, očitno to ni med njenimi prioritetami. In kako se pripravljamo na ta vrh? z naše strani. Lahko povdarim, da je za vsako državo, ki spoštuje kopenhaške kriterije, prav, da spoštuje evropsko perspektivo. Žal pa je jasno, da v številnih državah vlada korupcija in da je eh, vprašanje neodvisnosti sodstva čir, ki se je treba izogibati in jo rešiti. Naše države članice uporabljajo finančna sredstva in pomoč, eh, ki je namenjen državam partnerskam za vse mogoče, tudi za oboroževanje, kar verjetno ni ravno prednostno ehm, pri tistih, katerim naj bi bila sredstva namenjena. Upam, da bo ta vrh na, prinesel rešitve tudi za te probleme. Are... Eh, gospod Korvin, Mike, eno minuto. Eh, ko se odprto z eh, nekom pogovarjate, je potrebno paziti, da vas ne prehiti nasprotnik. Včasih je vprašanje, eh, kako je biti, naprimer, neodvisen eh, novinar v Moskvi ali pa v Ukrajini. In, eh, Oleg, in prišlo je celo do ubojev najrazličnejših ljudi, pa tudi Moldavcev in drugih. In sicer so to povzročili ukrajinski nacionalisti. nacionalisti v Ukrajini. Dejstvo je, to je prav gotovo eh, resnica, ki jo moramo upoštevati. Nahtar. Najlepša hvala. Pa sklop ogovornikov v imenu političnih skupin ima besedo sedaj Kristjan Preda. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pri vzhodnem partnerstvu se dogaja nekaj čudnega. Namreč pred Vilno, novembra 2013, se je že govorilo o neuspehu vrha in zdi se, kot da bo zdaj spet nastrojenost podobna. Še pred začetkom se govori o neuspehu. Ampak zdaj vemo, da vrh v Vilni ni bil neuspeh. Nekateri kolegi so že predstavili pregled tega, kar se je zgodilo od leta 2013 do zdaj. Podpisali smo pridružu, pridružitvene sporazume, ukinili vize, vizume in tako naprej. Torej, cela vrsta uh, napredkov. Seveda pa vsi tisti, ki jih eh, vzhodno partnerstvo zadeva, pričakujemo od tega ne le pregled napredka, ampak tudi neko obljubo, neko sporočilo usmerjeno v prihodnost. Mislim, da je to naša močna točka. Mislim, da moramo govoriti o prihodnosti, da moramo opredeliti politični angažma Evrope napram vzhodnemu partnerstvu. Sicer z našo pesimistično držo in samo stigmatizacijo ne bomo zmogli se zoprstaviti um, ehm, ruskim težnjam. Uh, To vzhodno partnerstvo je vendarle neka pozicija proti Rusiji in zato potrebujemo tukaj več e, zauzetosti, več poguma, e, saj je prihodnost Evropske unije tesno povezana s tem vzhodnim partnerstvom in zato moramo preprečiti, da ne bomo danes s svojimi predlogi skromnejši, kot smo bili pred dvema letoma v Vilni ali še predtem v Varšavi. Eh, ne smemo podcenjevati pomena vrha v rigi zaradi spremenjenih političnih uh, situacij na vzhodu Evrope. Uh, Zato moramo paziti, kakšna bo tudi deklaracija na, v primerjavi z deklaracijo iz Vilne, zlasti po podpisanih eh, pridružitvenih sporazumih. In če želimo prenehati samo s tem lažnim upanjem, ki ga dajemo partnerjem, eh, moramo paziti, da ne bodo naši partnerji ostali pod pritiskom in da bomo mi to zgolj opazovali oddaleč. Evropska unija mora dokazati svojo predanost vzhodnemu partnerstvu in ponuditi odgovor na vprašanja, na katerih področjih lahko ostanemo partneri z Rusijo in z ostalimi vzhodnimi partnericami in na katerih ne. Evropska unija se mora zauzeti, da bo svoje vzhodne partnerje podpirala pri njihovih reformah in eh, prizadevanjih. Najlepša hvala, besedo ima gospod Karl Karski za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. reči moram, da smo v neverjetni situaciji. E, tu so tisti, ki govorijo o vzhodnem partnerstvu, komisije pa ni. Ta vrh je ključen, morda najbolj ključen e, kot kdajkoli. In tu eh, so države, ki imajo pridružitvene sporazume na eni strani te države, na drugi strani pa Evropske unije. Evropska unija, ki skuša uravnotežiti vse interese. In ta tekst, ki naj bi ga vrh sprejel, mora biti trdan, eh, trdno besedilo, tako da eh, bi Gruzija, Moldavija in Ukrajina lahko imele evropsko prihodnost in da bodo Eh, Ukrajinci in Gruzici lahko prosto potovali brez vizuma leta 2016. Stvari je treba imenovati s pravim imenom, kot eh, priključitev Krima, naprimer. Eh, in, in to je skratka potrebno zagotoviti. Najlepša hvala, gospod Tomas Pajd, za eno minuto. Hvala lepa politika vzhodnega partnerstva je zelo pomembna. O tem ni nobenega dvoma. Moramo pa biti kritični do jutrišnjega vrha, kajti ta vrh bo moral podozeti nekaj konkretnega v podporo Gruzije in Moldavije, eh, vendar pa se zdi, kot da se bo tam samo govorilo brez nekega resnega rezultata. Žalostno je, da Evropska unija ne sprejema odločitev za ukinitev vizumov za Ukrajince. Potrebujejo dobre novice in nerodno je, da Evropska unija ne more potrditi, da je mesto Ukrajine eh, v Evropi v prihodnje. Nekatere države članice eh, pa skušajo biti optimistične eh, glede prihodnosti. Nekatere so podpisale pridružitvene sporazume in upamo, da bo Evropska unija poduzela, kar mora v naslednjih tednih. Najlepša hvala. Naslednji ima besedo gospod Miroslav Ramstav za eno minuto. Eh, hvala lepa. Hvala gospa predsedujoča. Vzhodno partnerstvo ali naj rečemo, da je to bila dobra ideja, briljantna ideja je bila, komisija pa jo je uničila s tem, da jo je podvrgla ameriški sovražni politiki do Rusije. Samo pogledajte Ukrajino, 60 odstotna inflacija, potem eh, tudi eh, tehnične eh, težave centralne, nacionalne centralne banke. Potem po Majdanu je propadlo 46 bank. Povprečna plača v Ukrajini je 40 evrov na mesec. američani pa eh, so sedaj vse bolj, eh, vse bolj prisotni, potem eh, o tem lahko sodimo po tudi sestanku Laurova in drugih in mislim, da moramo to s tem prenehati. Nun ist der nächste Redner. Naslednji ima besedo gospod Brunis Rope za eno minuto. Ačiū pirmininkė. Šiandieną Rusija leidžia suprasti, tai kas vyksta Ukrainoje gali pasiekti. Spoštovani, danes je jasno razumeti se strani Rusije, da to, kar se dogaja v Ukrajini, se lahko zgodi tudi v drugih državah vzhodnega partnerstva, glede na ekonomske grožnje in druge dro, grožnje, ki smo jim priča, mora biti Evropska unija še močnejša. Govoriti moramo o pravi podpori držav iz tega partnerstva. To bi bilo oboje stransko koristno in zato moramo naš države iz vzhodnega partnerstva bolj informirati o evropskih institucijah, o Evropskem parlamentu ter zakonodajnem procesu. In zaradi tega je bolje treba tudi podpirati delo eh, novinarjev iz teh držav tu v Strasburu in v Bruslju in ga financirati. Podpirati moramo tudi projekte za izmenjavo znanja. Ravno tako govorimo o reformah v državah partnerstva in to mora biti v interesu državljanov teh držav in zato pozivam, da se eh, vlaga v te države in da eh, se jih dejansko podpira. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Bill Etheridge za eno minuto in pol. Hvala. Z interesom to spremljam. Vrh bo jutri. Govorili smo že o nekaterih dosežkih, sključno z dogovorom z Ukrajino. Vendar je pravzaprav to čudna opredelitev, če pogledamo na žalostno stanje v tej državi, pa tudi na vse trpljenje ljudi in to stalno. Eh, stremljenje k temu, da razširijo svojo avtoriteto in eh, svoj eh, vpliv eh, zadevne države in če tudi veste, da gre za prodiranje v, sfer, v to sfero, in, in, interesno sfero, se zdi pravzaprav resnično neka drzna metoda, drzni pristop. In eh, kot če bi to primel, primerjali eh, z poskusi, da pritegnete vse v svojo vplivno sfero. In čim dlje, moram reči, da smo priča resnično taki, to vrstnim eh, poskusom to je potrebno zajeti sapo in eh, dobro razmisliti o tem, kar eh, se dogaja, ker drugače eh, sem res, resnično lahko rečem, da sem, mi to vzbuja brezup. Videla sem, gospod eh, Jurek, da ste želeli spregovoriti, ker ste kasneje na vrsti med govorci. Vam nadajem besedo. Sedaj dajem besedo naslednjemu govorniku, gospodu Balcu. Hvala lepa, gospa predsedujoča vzhodno partnerstvo bi lahko pomagalo nekdanjim sovjetskim republikam pri vzpostavljanju boljših odnosov z Evropsko unijo, ne moremo pa prisiliti teh držav, da sodelujejo z nami. Če so med njimi države, ki si tega sodelovanja želijo, potem se moramo odpreti za nje. Ampak dejstvo, da je določena država podpisala pridružitveni sporazum za nami, pa ne pomeni, da si želi tesnejšega sodelovanja z nami, kot je to v primeru Ukrajine. Uh, Številne pravice, kot naprimer uporaba jezikov manjšin v tej državi, niso spoštovane, tudi vojaške in paravojaške skupine tukaj delujejo, torej številne evropske vrednote se tu ne spoštujejo in zato je treba sprejeti tudi dejstvo, da so nekatere države sicer podpisale z nami pridružitveni sporazum, ampak ki se želijo bolj približati Rusiji. Minute 30. Naslednji ima besedo gospod Plenkovic, minuten po. Pa gospod Podpre. Najlepša hvala, gospa podpredsednica Lunaček. Današnja razprava o vrhu vzhodnega partnerstva, ki bo ta teden potekala v Rigi, je v političnem smislu zelo pomembna za verodostojnost zunanje politike Evropske unije. Sporočila, ki smo jih poslali šestim državam, eh, predvsem petim od njih, iz njih vzemam Belorusijo, ki ima poseben status, uh, imajo zdaj precej drugačen položaj, kot so ga imele v času vrha v Vilni. To so države, ki jih moramo podpirati pri njihovemu približevanju Evropski uniji. Eh, še zlasti med njimi tiste, ki so podpisali pridružitveni sporazum eh, Gruzija, Ukrajina in Moldavija. In zato jih moramo spremljati z vsemi političnimi inštrumenti, ki jih imamo na voljo. Eh, Torej, spoštovanje določb predružitvenega sporazuma, finančna podpora, podpora pri prizadevanjih za boj proti korupciji eh, morajo predstavljati naše prednostne naloge. Eh, signali, ki jih pošiljamo tem državam, še zlasti v smislu lajšanja vizumskih režimov, so bistvenega pomena za percepcijo Evropske unije v teh državah. In zato je pomembno, da pri teh odnosih ne bo razočaran. Pomembno je tudi, da bodo sosede teh držav vedele, da se imajo te države pravico same odločati o svoji evropski prihodnosti, pri čemer jim pa mi lahko le ponudimo našo podporo. Trednesne. Najlepša hvala. Naslednji ima besedo gospod Viktor Boštinaro za dve minuti. Baš, madam, madam. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa ministrica. Po zadnjem vrhu v Vilni eh, se je veliko spremenilo z našimi vzhodnimi partnerji, zlasti tistimi, ki so potrebni podpisali eh, pridružitveni sporazum z Evropsko unijo, ki se soočajo z dramatičnimi pritiski, zunanjimi pritiski, zlasti v primeru Ukrajine, ko so ti pritiski v obliki vojne. Eh, tu so ruske čete, ki preživljajo počitnice v vzhodnem delu Ukrajine. In to je. Dejstvo pa je, da more partnerstvo pomeniti eh, podporo tem državam, hkrati je treba priznati tem državam, da so dosegle napredek, kadar do njega prihaja. In zato eh, ima Riga velik pomen, pomen z tega vidika in pozivam obe strani, tako komisijo kot države članice, da poskrbijo, da bo iz Rige prišel pozitiven signal eh, našim partnerjem in eh, Evropska unija ne sme zatirati stremljen naših partnerjev, temveč jih nasprotno spodbujati pri njihovih prizadevanjih in pokazati, da je njihova evropska pot še bolj odprta kot popreje, da imajo priložnosti in sicer pri soočanju zlasti z rusko propagando. In, eh, prosto vizumski režim za Gruzijo in Ukrajino je v tem pogledu zelo pomemben, zato ker je to nekaj, kar lahko storimo in bi morali eh, storiti zaradi prizadevanj teh držav. To bo prvi najpomembnejši eh, znak, da je njihova prihodnost v Evropi. In brezpogojno podpiram eh, pismo, ki ga je kolega gospod Avstrovičius pripravil in poslal. Hvala lepa. Nun... Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Zlotovski za eno minuto. Pani predsednica, šanovni państwo, rozpočinajoči se. Hvala lepa, gospe in gospodje. Vrh evropskega partnerstva je priložnost eh, za Evropsko unijo, da se neha pretvarjati, da ima eh, to eh, politiko vzhodnega partnerstva. Če pogledamo Ukrajino, naprimer, če ta vojna ne pomeni odlično priložnost, da se nekaj poduzema, potem se to sploh ne more zgoditi. Ukrajina je na vrhu te agende, kaos, potem eh, grožnja, bankrota in to uničuje to državo, kakor tudi varnostno zgradbo na našem pragu pravi izgledi, perspektiva evropske vključevanja v Evropo. E, vse to so prava vprašanja in to je potrebno e, vključiti v sklepe vrha. E, to isto zadeva tudi ljudi v Gruziji in Moldaviji. In moč Rusije je naša šibkost in obratno. Trdni moramo biti, vendar pa sploh, komisije sploh ni bilo. Okay.

Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vzhodno partnerstvo, kakršnega predvidevamo v Rigi, nam ni všeč. Ti pridružitveni sporazumi in prostotrgovinska območja so v bistvu orožje v situaciji, ki je v ekonomskem in političnem smislu zelo neenaka. Vemo, kaj to pomeni. Še več dolgov, eh, še več industrializacije in še več neenakosti. V tem okviru smo podprli eh, premike oblasti, destabilizacijo in vojno in s tem še nadaljujemo z NATO-om, ki si želi orodje eh, in eh, vpliv na agresiven način. Zato uporabljamo to besedo hibridna vojna, s katero označujemo ali diskvalificiramo odnose z Rusijo in ki si jo prisvajajo vsi komunikacijski um, kanali. Vse to gre v smer, ki je nasprotna Evropi, ki bi bila res povezana in eh, na pravičen način eh, neodvisna. Najlepša hvala, sedaj pa vam besedo gospa Ždenek. Hvala. Hvala, predsedujoča. Ne delim eh, vašega optimizma. Vzhodna, eh, vzhodno partnerstvo, kot je sedaj, pravzaprav je sprožilec eh, konflikta. Potrebno pa je preprečiti nadaljno zaostrovanje odnosa z Rusijo in pritiskov na ljudi in države vzhodnega partnerstva. In vzhodna napaka EU je tolmačenje partnerstva partnerstva, ki naj bi bil dejansko namenjen širitvi Evropske unije eh, na vzhod. Eh, potem eh, tudi vojna v Ukrajini, ki je zastrupljeni sadež. Nujno, nujno je, da se skliče eh, nova konferenca o skupni varnosti v Evropi in tak sklep bi lahko bil sprejet v Rigi. Če tega udeleženci ne bodo storili, bo to storila civilna eh, družba in potrebno je v bistvu združevati in ne deliti. Sedaj pa ima besedo gospod Schaffhauser. Gospa predsedujoča, gospa predstavnica gospe Mogherini, na predvečer vrha v Rigi je dobro narediti pregled politike vzhodnega partnerstva. Še nobena obljuba iz časa v predhladno vojno ni bila um, izpolnjena. Eh, še vedno imamo Evropo, ki se deli na vzhod in na zahod. In vsakeč, ko neka država predstavlja most med vzhodom in zahodom, hodom, eh, se mi eh, skušamo odločiti, kam pripadamo. Pa naj bo to Srbija, Gruzija, Ukrajina ali katerakoli druga od konfliktnih držav. Eh, deset tisoč žrtev v Ukrajini. Zakaj? Še drugi spopadi se bodo tukaj dogajali, dokler bomo podpirali to vojskovalno politiko NATO, ki je v nasprotju z evropskimi interesi. Uh, Eh, zahvaljujoč gospodu Kerryju smo temu naklonjeni in to si želi tudi druga stran. Torej, gre za niheizem, dvojne standarde eh, in v veliki združeni Evropi to danes pomeni biti evropejec. Hvala. Naslednji ima besedo gospod Tune Kelam za minuto in pol. Uh, Vrh v Rigi ne sme postati vrh nekih majhnih političnih eh, zaves. In eh, nekatere države članice se nočejo zavezati in sprejemati eh, sporazumov, druge pa vidijo v tem edino priložnost, da se vzhodno partnerstvo reši. Evropska unija mora izkaziti tako eh, zavezanost, eh, kajti to je pot za njih v demokracijo. In eh, izjava latvijskega predsedstva na, o tem, da potrebujemo pravo partnerstvo, mi je zelo všeč. In upam, da bo to možno eh, vključiti tudi v. Eh, izjave oziroma sklepe Rige. Sem eh, tudi e, eden od podpornikov eh, pisma, ki je bilo eh, poslano in naj še enkrat tudi ponovim ta poziv. Do naslednjega leta je potrebno uvesti prosto vizumski, vizumski režim za Ukrajino in Gruzijo in To so države, ki si želijo evropske perspektive. Hkrati je potrebno tudi zagotoviti, da, zagotoviti prosto izbiro partnerjev eh, tem državam. Potrebne so prilagoditve, vendar pa mora biti naša sporočila v tem, da ne smemo eh, zrahljati svojih eh, zavez, zmanjšati svojih eh, zavez. Najlepša hvala. Naslednji ima besedo gospod Mamikins za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani eh, kolegice in kolegi, najpomembnejša naloga vrha bo, da odgovori na vprašanje, ali bo prišlo do reforme vsebine partnerstva ali pa je to obsojeno na počasno smrt. In e, zaznavamo nekatere bolezenske znake. Namreč glede tega, da je težko pričakovati neke resne skupine sklepe, eh, zakaj ne bi bilo naprimer možno predvideti prosto vizumskega sistema za Gruzijo, ko leta izpolnjuje vse potrebne pogoje. Gre za eh, stvar, eh, stvar odnosa in lahko smo videti arogantni. In kot da bi Evropska unija želela igrati vlogo velikega brata in v tem je napaka želijo uh, imeti in uživati enake pogoje, sicer ne moremo računati na dobre rezultate. Vzhodno partnerstvo in ta program vzhodnega partnerstva je potrebno prenoviti. Naslednja beseda, gospod Jurek, sem neutralna. Zawsze pamiętajmy, że umacnianie. Nie... Gospa predsedujoča, nikar ne pozabimo da je krepitev neodvisnosti držav iz nekdanjega sovjetskega bloka bistvo in uh, smisel našega dela. Eden od kolegov, ki je že zapustil dvorano, je rekel, da je treba spoštovati vplivno območje Rusije, ampak če bomo še naprej govorili s temi besedami, bomo postavili pod vprašaj ne le ambicije Evrope, ampak tudi naš o, eh, o, moralni občutek. Pogosto tukaj govorimo o naših vrednotah, evropskih vrednotah in mislim, da je prišel čas, ko moramo razumeti, da narodi, ki živijo na vzhodu Evrope, sanjajo tudi o tem, da bi nam lahko predstavili svoje vrednote in od njih se lahko tudi veliko naučimo. Evropa bi se morala zahvaliti vsem tem državam, da so znale obdržati in ohraniti viro. Tega ne smemo pozabiti. Okay. Najlepša hvala. Naslednji ima besedo gospod Jarmiš Tetina za minuto in pol. Panove, rižski, histani sami. Hvala, gospa predsedujoča. Vrh v Rigi bo omogočil, da bomo razlikovali med odnosi eh, Evropske unije in različnimi državi vzhodnega partnerstva, hkrati pa tudi o eh, našem skupnem stališču do teh držav. Kateri je torej skupni imenovalec? Tri države so v vojni, Armenija z Azerbajdžanom, Ukrajina z e, Rusijo. Tri države so delno zasedene, naprimer Južna Abhazija v Gruziji, potem eh, Krim v Ukrajini in eh, še druge. Na to pa še eh, Rusija, ki stalno govori o zunanji ogroženosti. Torej, kaj je skupni imenovalec imperialistična in nasilna ruska politika? Eh, Zato pozivam komisarja Hana, da najde potreben pogum za to, da bo stvari poimenoval z imenom, ki jim gre. Rusija je začela to hibridno vojno proti Evropi, vodijo proti državam vzhodnega partnerstva ki želijo izstopiti iz uh, avtokratskega kremeljskega režima in se približati Evropski uniji. Predsednik um,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 Eh, elmondottak eh, eh, Predstavnica sveta je spregovorila tudi v imenu komisije in mislim, da nam je posredovala dobre novice. Kaj pričakujemo od vrha v Rigi? Pričakujemo to, da bo spet prevzel delovanje v naše roke, da bomo pomagali državam, ki so destabilizirane zavedati pa se moramo še vedno obstoječih problemov v teh državah. Nekateri partnerji Evropske unije, kot Ukrajina, naprimer, so v zelo težki situaciji. To je država, ki je bila napadena, katere del je bil zaseden. In v takšni situaciji je treba najti zanesljivo alternativo za to državo. Zato se je treba pripraviti na ta vrh. Pripraviti se je treba na to vrstne krize in težave, ki se pojavljajo na naših zunanjih mejah in ne smemo dopustiti, da bodo e, druge velike države vodile ples. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa ima besedo gospod McAllister. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje jasen signal vrha v Rigi bi moral biti, da si Evropska unija želi nadaljevati s tesnim sodelovanjem z vzhodnimi partnericami. Danes sem slišal zelo negativne besede z leve in desne strani. Naj še enkrat povdarim za njih, da Vzhodno partnerstvo ne pomeni, da se morajo partnerji odločati med Evropsko unijo ali med Rusijo. Ne gre za ali eno ali drugo, ampak gre za eno in drugo. Ne gre za vzhodno partnerstvo, ki bi delovalo proti nekomu, niti ne proti Rusiji. Gre za to, da se vzhodne partnerice same odločijo, v kolikšni meri želijo sodelovati z Evropsko unijo ne želijo si vse države enako hitro približevati k Evropski uniji in ravno zato gre pri sodelovanju, ki je prikrojeni posameznim državam. Evropska unija ne sme pozabiti na spodbujanje vrednot demokracije in vladavine prava v teh državah. Tudi to mora biti tema pogovorov na vrhu v Rigi. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Claire Moody, vendar pa je ne vidim. Torej je naslednji govornik gospod Kukan za minuto in pol. trenutne razmere na vzhodu eh, prek naših eh, meja eh, pravzaprav so plot starih situacij v tem predelu. In naš končni cilj je, da dosežemo več demokracije eh, v eh, naših vzhodnih partnericah, eh, vzhodno od Evropske unije. Potrebno se je vrniti k tem temeljnim razsežnostim, zato da jasno pokažemo, da smo, se, da smo pripravljeni angažirati svoj politični kapital do, svojega, do svojih partnerjev in poslati dati spodbudno sporočilo na vrhu. Vzhodno partnerstvo more bolj sloneti na politiki, zahteva tudi več vizije od naših partnerjev, zadeva pa zlasti tiste, ki so jasno izrazili svoje evropske ambicije. In ta signal z naše strani pa potrebujejo sedaj bolj kot kdajkoli. Hvala. Danke sehr. Najlepša hvala. Naslednji ima besedo gospod Kristija za eno minuto. As we speak, history is being written. Zgodovina je bila zapisana, prihaja pa do sprememb in čez nekaj let se bomo ozrli nazaj v prepričanji, da smo ravnali prav in se pravilno odzvali na izzive eh, pred eh, vzhodnimi partnerji. Potrebno je narediti več za tiste, ki imajo utipljive eh, evropske ambicije, potrebujejo evropsko pot, vendar je potrebno storiti še več potrebno je konkretno otepljivo delovanje. Potrebno je Gruziji, Moldaviji in Ukrajini jasno pokazati, da je njihova prihodnost z 28 članicami, vkolikor se bodo resnično izkazale pripadnost tej agendi. Ne moramo zahtevati od njih teh strogih eh, reform, ne da bi jim pokazali luč na koncu predora. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Bogdan Strojevski za minuto in pol. Želim zvrčiti uvage na to, že politika vobec naših partnerov. Želim poudariti, da, naša politika, eh, da je bila naša politika do vzhodnih partnerjev vedno naivna, nedosledna, eh, enkrat eh, močnejša, enkrat šipkejša in neučinkovita. V zadnjih letih je dejansko prišlo do določenega napredka, vendar še vedno nismo izkazali dovolj doslednosti, nismo zmogli, da ponudimo vsega tistega, kar bi lahko lahko ponudili, vendar pa smo, eh, lahko rečemo, na pravi poti. Sedaj želim zlasti povdariti, da eh, moramo v vzhodnem partnerstvu tudi razlikovati med partnerji, kajti to, kar jim ponujemo, mora v bistvu sloneti na razlikah, ki obstajajo med njimi, glede na to, da gre za šest različnih eh, držav. Včasih so med njimi tudi kulturne razlike in v tem omejenem času, ki mi je na voljo, bi se želel eh, odzvati eh, na nekatere kritične pripombe Eh, predstavnika, ki je pogosto eh, tu prisoten in mislim, da je sedaj eh, razlog za odsotnost danes tu v dvorani. Danke, Najlepša hvala, gospod Trojevski. 20 sekund ste še imeli, ampak vseeno hvala, da ste prekončali. Sedaj pa ima besedo gospod Klaudijan Frunzulika. Okay, Hvala lepa, Eh, gospa Lukaševica, gospe in gospodje, nam je rekla, da, eh, unijo, da Evropska unija ponuja tem trem državam pravo partnerstvo. Žal pa jim ponujamo manj, eh, kot so pričakovanja. To pomeni korak nazaj v primerjavi z zadnjim partnerstvom, ki je bil sprejet eh, v Vilni. Namreč te države potrebujejo pravo evropsko perspektivo. To je tisto, kar potrebujemo. Na eh, tem vrhu, ki se začenja jutri, pa preobražamo te države v neke vrste tamponske države in eh, kot da gre za koncesijo Rusiji, čeprav se strinjam s tem, da eh, svet podpira čim prejšnjo ratifikacijo pridružitvenih, eh, pridružitvenih sporazumov, potem tudi druge sporazume, celovite in poglobljene sporazume, to te države potrebujejo zaradi gospodarske integracije. Hvala. Naredi. Najlepša hvala. Naslednja ima besedo gospa Šujca za minutom. Pa, evo, činjeni se, da se nalazimo v... No, zdi se mi, da smo zdaj v povsem novi geopolitični situaciji od zadnjega vrha, ki je potekal leta 2013. Dejstvo je, da se meje menjavajo s silo, da so nekatere naše države članice pod pritiski da je teh šest držav, o katerih govorimo, v povsem različnih situacijah. Mogoče se lahko samo tri države usporedno obravnava, kakorkoli položaj je različen, kot je bil leta 2013. Menim, da mora Unija naprej po svoji poti in da moramo prisluhniti našim partnerjem. Eh, in tudi, tako kot je rekla predstavnica sveta, da jim moramo ponuditi polno in resno partnerstvo, saj je to edini način, s katerim se lahko upremo Rusiji. Zdi se, da Rusiji ni uspelo, da bi nas pravila s poti, ki smo si jo začrtali. In ne moremo jo obravnavati kot e, našo sovražnico, ampak e, tudi naša partnerica ni. E, Naši državljani in državljani teh držav ravno tako pričakujejo spremembe, zato jih moramo podpirati na tej poti in jim ponuditi evropsko perspektivo s pridružitvenimi sporazumi, ki smo jih že podpisali z nekaterimi državami. To predstavlja razliko. Naš glavni cilj je v vsakem primeru mir in na tem našem osnovnem načelu moramo ustrajati. Torej ne le solidarnost, temveč močna podpora. Hvala lepa. Mihael Galer je zdaj na vrsti za minuto in pol. Oh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Želim si rezultat vrha, ki bo spodbudil naše vzhodne partnerje. In sicer z evropsko perspektivo, če je to njihova želja. Nekateri se želijo odločiti za evropsko perspektivo, in jih ne silimo mi k temu. Takšna perspektiva prinaša svobodo, demokracijo in pravno državo v tem delu Evrope. Vemo, kakšna je perspektiva Rusije v tem smislu. Konkretno to pomeni, da ne smemo pasti nazaj na izjavo iz Vilne. Ob ruske agresiji moramo dati jasno vedeti, da ljudem v Ukrajini, kot tudi v Gruziji, želimo stati ob strani poleg uh, milijardne finančne pomoči. Dati moramo nekaj konkretnega, kar nas ne bo ničesar stalo, ampak kar bo pokazalo našo simpatijo za nje. To je, po mojem mnenju, oprostitev vizumov, kar smo tudi že slišali od drugih eh, kolegov in mislim, da lahko po tej poti na tem eh, vrhu opredelimo zelo natančno perspektivo, tako da bodo ljudje tudi čisto osebno dobili občutek, da so del te svobodne Evrope. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Laslo Tkeš za eno minuto. Tistelt, elnök asszony, a... Gospa predsednica, po aneksiji Krima in eh, vojaškem spopadu med eh, Rusijo in Ukrajino, imamo v kontekstu vzhodnega partnerstva popolnoma novo geopolitično situacijo. Vrh poteka prav v trenutku, ko smo v izjemno kompleksni situaciji, ki je polna izzivov. Srečanje poteka v radikalno spremenjenih okoliščinah. In v teh eh, okoliščinah moramo najti spodbudne besede za naše vzhodne partnerje, ki so med seboj tudi razdeljeni, kar še posebej velja za Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo, ki je ki so lani podpisale sporazum. Prepričiti moramo vojno in v interesu Unije, mora Evropska unija najti neko politično rešitev za rusko-ukrajinsko-evropsko krizo. Naši vzhodni partnerji morajo biti deležni podpore. Ponuditi moramo zanesljive načrte in še posebej moramo naprej voditi evropsko perspektivo. Hvala lepa, gospod Boni ima za eno minuto besedo. Veliko je pričakovanj povezan z, z vrhom v eh, Rigi. Zaradi agresije Rusije si želimo večje dosečke. Če bi lahko v Rigi spremenili pravile igre, bi bil to majhen napredek. Govorimo o pristopnem procesu treh držav, delamo na novih ukrepov v sosedski politiki za gospodarsko rast in sodelovanje na področju energetike, za razvoj družbe ter pravne države, ki so temelji demokratične družbe. Podpiramo reforme, ki so ključnega pomena. Smo na poti vsemi državami članicim tudi z Armenijo in Azerbajdžanom. Ne vem pa, če to velja tudi za Belorusijo. Kar zdaj najbolj potrebujemo, je pozitivni signal, ki ga lahko ponudimo javnosti. Ob trenutni grožnji Rusije mora javnost dobiti občutek, da lahko dobim določene koristi, naprimer s konkretnimi ponudbami za liberalizacijo vizumskega režima za Ukrajino in Azerbajdžan tudi in tudi ponudba jasne evropske perspektive. Hvala lepa, za eno minuto ima besedo gospod Gžip. Hvala lepa, gospa predsednica, najljepša. Hvala za besedo pred vrhom sodnega partnerstva. Razmišljamo tudi o rezultatih, ki bi jih lahko dosegli. Mogoče bi lahko dosegli več, če bi bili bolj odločni tudi med seboj. Ta pobuda ni naperjena proti nikomor, specifično niti proti Rusiji, kot nekateri tukaj trdijo. Partnerstvo je vzajemno, gre za partnerstvo s šestimi partnerskimi državami, ki imajo različne ambicije in sposobnosti. Doslej smo dosegli kar veliko. Naprimer, pridružitvene sporazume z Ukrajino, Gruzijo in Moldavijo. Prav tako potekajo specifični projekti, ki se financirajo iz sklada za sosedsko sodelovanje. Seveda so potrebne dodatna partnerstva, ampak ker so ambicije teh držav različne, morajo biti tudi naša pričakovanja različna. Pozdravljam eh, izjavo v smislu, da Moldavija, Gruzija in Ukrajina izbirate evropsko pot. Hvala lepa, gospod Keli. Najprej sem se želel zahvaliti eh, prejšnji eh, predsednici pri razdeljevanju modre modrih kartonov, zato smo imeli zelo strukturirano razpravo. Drugič, zdaj sem v parlamentu že šesto leto in prvič sem opazil svet tukaj. Pogosto smo jih kritizirali, da jih ni bilo, včasih nepošteno, ampak razprava, ki jo vodimo brez komisije na to temo, je, neveri, to je neverjetna situacija. Zato moramo to nadomestiti z našo odločnostjo, da dobimo od, dobre pozitivne rezultate v Rigi. Tukaj se je pokazalo, da je vzhod eh, slab in zahod eh, dober in zato moramo biti enako odločni tudi glede na vrh v Rigi, tako da dobimo tudi brezvizovski režim do leta 2016, če bo to mogoče, to bi bila spodbuda za državljane, ki bi potem lahko nadaljevali po poti, za katero so se odločili, to bi morali spoštovati hvala lepa. Zaključili smo z govorniki. Zdaj jih nadaljujemo z Catch the Eye. Gospod Hitman je prvi. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, vrh shodnega partnerstva bo lakmusov test za vse pobude, ki jih eh, sprejemamo. Na najpomembnejših točk na dnevnem redu bi moralo biti sodelovanje na področji zanesljive oskrbe z energijo. Leta 2014 je Evropska komisija opravila stresne teste in analizirala potencijalne posledice zaustavitve eh, pretoka plina iz eh, Rusije, kar je pokazalo, da bi tesnejše sotelovanje med državami članicami lahko omililo posledice. Ker imamo trenutno zelo nestabilno situacijo na mednarodnem paketu, se moramo še toliko bolj posvečati vprašanju zanesljivo skrbe za energijo in se posvetiti eh, povezavam, ki bodo to zagotavljali. Hvala lepa, gospod Marija, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Izkoristil bi to razpravo, da upozorim na naslednje in sicer gre za Grke, ki živijo v Gruziji in sicer v regiji, kjer so tradicionalno živeli Grki 50 tisoč do pred desetimi leti. Večina jih je zdaj prišla v Grčijo, še vedno pa je je 50 tisoč Grkov, ki živijo tam. Tisti, ki so prišli v Grčijo, so zapustili svoje hiše v Gruziji. Po izselitvi so njihove hiše zaplenili, nezakonito zaplenili. Kljub korakom, ki smo jih eh, naredili, nismo uspeli odpraviti eh, te politike prisvajanja grškega premoženja oblasti, ne naredijo ničesar, da bi zaščitili lasninske pravice Grkov. Zato zahtevamo, da predsedstvo sveta to upošteva. Hvala lepa za zaključek še. Naslednji. Pripričan sem, da bo šest držav želelo evropsko perspektivo in da gledajo na Evropsko unijo kot na nekaj pozitivnega. Spomnim se, kako je bilo v prejšnjih desetletjih, eh, ko so kolegi in kolegi vstopali v Evropsko unijo. Zato želim uspeh eh, temu vrhu v Rigi, saj sem prepričan, da morajo biti naše prioritete ohranjanje miru in gospodarsko sodelovanje z državami, ki so članice vzhodnega partnerstva. Naš eh, pogoj pa mora biti evropske vrednote in še posebej človekove pravice, svoboda medijev in vse, kar lahko združimo pod eh, naslovom oziroma pod vrednotami, ki delajo našo Evropsko unijo. Ne želimo stvarjati sovražnikov, to ni so poteze proti Rusiji, želimo si partnerjev, želimo si, da bi bile vse te države naši partnerji. Po zaključku KHDI predajem besedo gospe Kalinini Lukaševici. Hey, gospa predsedujoča, spoštovane gospe in gospodje, najprej naj povdarim, da danes in v tej razpravi govorim v imenu visoke predstavnice podpredsednice komisije, gospe Mogherini. In to morate tudi upoštevati. Hkrati pa v imenu predsedstva sveta lahko prav tako povem, da so mnogi komisarji danes že v Rigi zaradi tega, ker potekajo predvidve ob robu vrhu, naprimer medijska konferenca vzhodnega partnerstva. Vse to se je že začelo. Zato moram povedati, da tudi kot predsedstvo sveta zelo dobro sodelujemo s komisijo pri pripravi vrha vzhodnega partnerstva in zato je dobro, da so komisari že v Rigi. Če pa se vrnem na našo razpravo, dovolite, da še enkrat v imenu visoke predstavnice izpostavim, da smo prisluhnili vsemu, kar ste danes tukaj povedali v razpravi. Zagotavljam vam, da bomo upoštevali vse vaše komentarje in predloge. Naj povdarim, da bo vrh v Rigi pokazal, da je vzhodno partnerstvo ena naših prioritet in povdali bomo tudi politične signale v tej smeri. Evropska unija se zauzema za svoje vzhodno partnerstvo in odločna, da okrepi odnose z sovejenimi vzhodnimi partnericami. Zato bomo ponudili vso podporo tistim partnerjem, ki so se zauzeli za demokratizacijo in začeli izvajati ambiciozne reforme v skladu z pridružitveni sporazumi. Vrh predstavlja nov menik v naših odnosih. imamo ambicijo skleniti pridružitvene sporozume s tremi partnericami. Naše partnerstvo vključuje šest partnerskih držav. Ne morem dovolj povdariti pomena ohranjanja vključenosti partnerstva. Še naprej si bomo prizadevali za partnerstvo vsemi potencijalnimi partnerji, ne glede na trenutne odnose z Evropsko unijo. Tretjič, okrepili bomo komunikacijo glede strateških eh, ciljev, tako da bomo povedali, kakšne so naše ambicije, kaj si želimo in česar ne. Na vsak način povdarjam, da naše ambicije niso usmerjene proti nobeni tretji strani, tako da bomo nadaljevali z dialogom s vsemi, ki. Na to tako gledajo. Mnogi izmed vas ste omenjali vprašanje evropske perspektive za Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino ter deklaracijo iz Rige. Naj povem, da je priprava skupne izjave, skupne deklaracije vrha vzhodnega partnerstva še v teku. Pogajanja vključujejo vse države članice in naše partnerje. Kot rečeno, pogajanja še potekajo, tako da še moramo počakati na dokončni zid pogajanj. Dogovorjen konsens bo moral odražati potrebe vsake posamezne države, njihove prioritete in želje ter skupne interese, ki jih delijo z Evropsko unijo, prav tako pa tudi evropske interese. Za realno oceno, kaj je mogoče doseči v naslednjih letih. V tem kontekstu bi v Rigi morali eh, pokazati, da smo prišli na novo stopnjo v našem partnerstvu s tremi državami, s katerimi so skeli pridružitvene sporazume. Krati pa moramo pokazati našo pripravljenost za dodatne prilagojene sporazume s preostalimi eh, partnericami. Pripričana sem, da se vsi strinjamo, da, je pripra da so priprave na vrh v Rigi zelo pomembne in da bi lahko še na dolgo in široko govorili o tem. Glede na omejen čas, eh, pa vam bom prihranila nekaj časa in bom zaključila eh, s tem, da povem, da zelo cenim vašo podporo in prizadevanje za ukrepitev vzhodnega partnerstva v sodelovanju z nacionalnimi partnerstvami parlament in vsemi, ki želijo konsolidirati vzhodno partnerstvo. To je zelo pomembno. Skupaj si moramo prizadevati, da bomo izkoristili vse potencijale, ki so na voljo. Zahvaljujem se za vaše prispevke, zahvaljujem se za podporo, za vzhodno partnerstvo in politiko vzhodnega partnerstva in zahvaljujem se vam, da se strinjate, da potrebujemo uspešno. srečanje na vrhu v Rigi. Najlepša hvala za pozornost. Merci, madame. Le débat est clos. S tem smo zaključili z razpravo.